Eh, ti zahtevi ste bili posredovani odboru za pravne zadeve, ki je pristojen za to področje. Poleg tega eh, smo na zahtevo sodišča v eh, Bukarešti in sicer v civilnem postopku zaključili postopek ukinitve parlamentarne imunitete za Viktor.